Προχωρούμε λοιπόν στις ψηφοφορίες. Dobro, nadaljujemo torej z glasovanjem in prvo poročilo je poročilo poročevalca Gabriela, poročevalke, gre za poimensko